predsednik kolege. No, z nekaterimi govorim zadnjič, tudi vi lepo pozdravljeni. Sporozum o izstopu je res pravi primer uh, političnega realizma, pa čeprav pozno. Danes govorimo o tej resoluciji in smo nekako um, potrdili to sodbo. Bi pa omenil še nekaj stvari. Sporozum piše, da se v prihodnosti eh, stran lahko odločita, da boste sprejeli osebno izkaznico za biometrične podatki. Ta odločba ni nezakonita, ampak eh, mislim pa, da ni nobenega pravega razloga za to, niti pravnega, niti drugačnega. Varstvo podatkov je vedno želo žgoča politična razprava. No, v dalačnem političnem ozračju smo obsedeni s pravicami, ampak ta očitna pravica je bila kar pozabljena ter varstvo podatkov. Potem naprej, sporozum zamrzne državljanske pravice, kot se jih sedaj tolmači, po drugi strani pa bo Evropsko sodišče ECJ eh, e tolmačilo takšne pravice in ECJ bo očitno um, vzpostavil eh, dva usporedna sistema. Um, EO, eno za državljane v Evropski uniji, druge pa za Britance na podlagi Brexita. Kako realistično bo to? Potem še klauzul 18 resolucija tudi pravi, da um, želi britanska vlada odpraviti pravico do prostega gibanja naslednje leto. Resolucija pravi, da so vse štiri svoboščine med seboj napovezane in da če bomo imeli prostotrgovinski sporazum, potem mora biti to vezano na dejansko uh, pravico prostega gibanja. In to je v nasprotju z britanskimi in pa evropskimi lastnimi interesi. Prostotrgovinski sporazumi, tudi sporazumi, ki sklepa Evropska unija, se sploh ne nanašajo na prosto gibanje oseb. Leta 2018 je Evropska unija imela zelo velik trgovinski presežek z Združenim kraljestvom in zato je v interesu Evropske unije, kot tudi britanskem interesu, da se izpogajamo o celostnem trgovinskem sporazumu. Če je ta parlament resen glede državljanskih pravic, potem imajo britanski in evropski državljani pravico do gospodarskih interesov in te interese mora tudi parlament resno imeti. Hvala. Grazie, onorevole Van Orden, per il gruppo ECR, un minuto e trenta. Uh, thank you very much. Uh... Hvala lepa. Vem, da je nova predsednica komisije imela dobri sestanek s premijerjem Johnsonom prejšnji teden. Dobro se razume, to vzdušje je bilo pozitivno, to je pravi pristop. Sedaj pa moramo hitro napredovati glede prihodnega odnosa med Britanijo in EU. Najprej pa moramo pripraviti sporozum o izstopu. 99 glasov večine je bilo za sporozum v tretjem branju, sedaj je to v Lordski zbornici. Dožnost tega parlamenta pa je, da bo tudi potrdil sporozum o izstopu in da se bo to zgodilo do 31. januarja, da bo to vse to gladko. Gospa Hubner, seveda je bilo redliko razlogov za izstop se pa tudi EU in Britanija strinjata glede veliko stvari. Mislimo, da je izstopni sporozum ravnotežen. Resolucija se mora tukaj ustaviti, mislim. In mislim, da resolucija bi naj pomagala, kljub temu, da je nekaj napak in nekaj več pogledov podrobnosti. Upam, da se bo še kaj uredilo in gotovo bomo našli tudi vlog za gospoda Ferhovstata v prihodnosti. Zgodovinsko gledano pa nobena država ni takšna, kot je Združeno kraljestvo, kar se tiče zaščite pravic posameznikov. Naj povem, da se resolucija nesorazmerno osredotoča na prihodni status državljanov EU v Združenem kraljestvu, obratno pa tega ni. Torej, ne govori veliko o statusu državljanov Združenega kraljestva v 27. terici. En odstavek od več kot 20. Mi smo že zelo napredovali v naših postopkih, skoraj da nobena druga država pa še tega ni storila, kakšen bo sistem za prebivalce Združenega kraljestva v njihovih državah. Tako kot bodo Britanci poskrbeli za njihove, upam, da bodo tudi druge države poskrbele za naše Evropski parlament. Upam, da bo zagotovil pravice britanskih državljanov v državah članicah Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa. Za GUE širde vam dve minuti in pol. Hvala lepa. Predsednik, danes govorimo o pravicah tistih, ki prispevajo blagostanju britanske družbe kot samostojni raziskovalci, zaposleni. In ko se je Združeno kraljestvo odločilo, da bo zapustilo EU, nismo želeli stati na poti in tudi ne bomo stali na poti, da zapustijo do konca meseca. Potrebno pa je poskrbeti za državljane na obeh stranih. In zato je ta razprava potrebna, ker obstaja zaskrbljenost, da kar se državljanskih pravic, tudi kar se socialnih pravic tiče, v procesu ločevanja EU in Združenega kraljestva, da bo vse prenešeno ena ena. Zato, naprimer, moramo urediti status samostojnih podjetnikov, naprimer, in tudi tistih, ki so bolj izpostavljeni in tudi za starejše osebe. Že sedaj pa moramo pomisliti tudi na prihodne odnose med EU in eh, Veliko Britanijo. Gre za veliko več kot samo za trgovinski sporozum gre za ureditev političnih in tudi ekonomskih vidikov, pa družbenih, ki bodo omogočali so bivanje na obeh stranih Akavskega preliva. Glede na veliko političnih vidikov, ki so še prisotni, bo seveda težko v enajstih mesecih spogajati tak sporozum. Kdor tedi kaj drugega, enostavno ni realen. Zato mislim, da mora vlada Johnsona pravočasno zaprositi za podaljšanje prihodnega obdobja, da bomo ustrezno zaščitili državljane in da bomo torej vsi imeli dovolj časa, točno toliko, kot ga potrebujemo, ne več, ne manj. Če se to ne bo zgodilo, to moram podariti, potem še vedno obstaja možnost trdega brexita z vsemi negativnimi posledicami. Moja skupina se v zadnjih letih vedno zauzemala za mirovni proces na Severnem Irskem in za zaščito socialnih pravic. To bomo počeli tudi v prihodnje. Ne smemo zniževati standarde, zato ker bi morda vlada Velike Britanije prišla na slabo zamisel, da bi z dumpingom si pridobila ekonomske prednosti. To ni sprejemljivo, ne na davčnem področju, ne pri ekoloških vprašanjih, ne pri varstvu potrošnikov. In v imenu svoje skupine bi rad izkoristil to priložnost, da se zahvalim britanskim kolegom za to, da smo konstruktivno sodelovali za boljšo Evropo. Tudi prepirali smo se, pogrešali vas bomo. Hvala lepa. Sedaj pa samostojni poslanci Philips, minuta. E, uh, Hvala lepa imamo novo schemo v Britaniji. Tisti, ki so doma sedaj v Britaniji, imajo pravico ostati pod enakimi pogoji kot tisti, ki živijo pri nas. Ampak ne bo prostega pretoka, pošteni moramo biti, smemo favorizirati. Kaj pa vi predlagate? Predlagate, da bi Afričani, Azici, Američani in ostali, ki tudi so doma v Združenem kraljestvu postali državljani drugega razreda. In to, tega ne bomo sprejeli. Glede na to, kar smo slišali, je to konstruktivna razprava, ampak politike, ki sem jih slišala prej, pa prosim, ne ščuvajte drug drugega proti drug drugemu. Britanija je odprta država. Prosim, ne vzbujate strahu, sodelujmo, kaj ti postali bomo neodvisen narod z neodvisno imigracijsko politiko in pripravljeni smo sodelovati z vami, tako da bomo vsi zaščiteni. Eh, Hvala lepa. Gospod Gonzales Pons, minuta in pol. Hvala lepa. Britanci morajo vedeti, da kljub Brexitu, kljub vsemu, kar se je zgodilo v teh zadnjih štirih letih, bodo vedno dobrodošli v Evropski uniji, kajti Evropa ni odvisna od tega, odkot prihajate. Ne govorimo o tem, odkot prihajate, ampak kam želite iti. Države se lahko ločijo, družine pa ne. Danes je več kot milijon, Brit, milijon Britancev, takih, ki živijo v drugih državah EU. Veliko tudi v moji državi Španiji. Neposredno bi jim rad povedal tole. Veliko izmed vas je si uredila življenje tukaj v Evropi. Poročili ste se, nekateri imate otroke, ki so bili rojeni tukaj, smo sosedi, še prav posebno pa smo prijatelji in sorodniki. Nečesa ne smemo pozabiti. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo po 31. januarju, boste vedno del Evrope. In če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 ki jih skrbi, kaj se bo zgodilo z njihovimi pravicami, življenji in druži in eh, prijatelji. Tukaj gre za državljane EU Združeno kraljestvo in obratno. Niso imeli glasu pri odločitvah, ki ključno vplivajo na njihovo življenje. To so otroci mirovnega procesa. Evrope, zgradili so si življenje tukaj na podlagi skupnih pravic, ki si jih delimo. Imamo pa predvsem moralno dožnost do tistih, ki niso mogli glasovati in ki se jim sedaj odrekajo. Zagoditi moramo državljanske pravice za vse. To je rdeča linija, tega se moramo držati. Biti moramo pogumni in ukrepati, preden bomo čez nekaj tednov glasovali o tem sporozumu. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Voden, minuta. Emanuel je učiteljica. Tisoče najstnikov je v dvajsetih letih učila čudovit jezik. Plačevala je davke, poročila Britanca in ima otroke, ki so Britanci nedavno je morala izpolniti dokument na 85 stranih, da bi se uredila status v državi, ki se ga je zbrala za dom, kjer je delala, plačevala davke in delovala kot postovarka svoje skupnosti. Na začetku ji niso podelili ustreznega statusa. Veliko je takih primerov. Zagotiti moramo državljanske pravice za vse. To je ključnega pomena. Ne gre za prost potok, gre za to, da zagotovimo njihovo, njihove pravice, da bodo domov rekli dom in tudi priznanje kvalifikacije nujno. Ni logičnega razloga, zakaj britanska vlada ne more uporabiti deklarativnega postopka, da bi to zagotovili, da bi tudi izdali fizični dokument in bi še naprej zagotavljali ustrezno nadzor tega procesa. Če se to ne bo storilo, naša vlada sramoti našo državo. Če bomo to storili na ustrezen način, bodo potem tudi države članice EU delovale vzajemno kar se tiče britanske državljanov, ki so v EU. Gospod Johnson, če si želite spoštljivega odnosa z EU po 31. januarju, zakaj ne začnete spoštovati pravice 3 milijonov in se izognete temu, da ne bi prihitevali dogodkov? Eh. Gospod Voden, gospod Van Orden, bi vam rad zastavil vprašanje. Sprejmete? Uh, no. Ne, odgovor je ne. Quiet, please. Ticho, prosím. Gospod Alar, minuta. One. Hvala lepa. Sem eden od državljanov EU, ki je moral zaprositi za nov status v Združenem kraljestvu. Zelo dolgo živim na škotskem in ne razumem, kako smo prišli do tega. schema združenega kraljestva ni ustrezna, kako lahko Evropski parlament zaščiti 3 milijone državljanov EU, kot sem sam, ki živimo v združenem kraljestvu. To je bila ena od rdečih linij za vsakešen sporozum za EU. Evropsko sodišče, upamo, bo dober arbiter in bo zagotovilo izpolnjevanje. Koliko je vredna obljuba? Če pa ta poteče po 8 letih, vidimo, kaj se je zgodilo ta teden, sedišče, dvomim, zelo me skrbi, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Britanska schema ni ustrezna, ne bom zaprosil za to, da mi odrečejo možnost živeti doma. Postopek mora biti boljši in samodejno se morajo varovati naše pravice. Škotska pa mora ostati v EU. Torej, to ni slovo. Spet se bomo kmalo videli. Allard, uh... Gospod Allard, gospod Van Orden bo spet poskušal vam zastaviti vprašanje. Sprejmete vprašanje gospoda Van Orna? Merci beaucoup. Ne. Hvala. Če boste še tretjič eh, zauzornili, se bom potem udala. Bomo videli. I'm in jolly mood ne ne seveda zadovoljna sem prosim gospod van orden. hvala lepa za potrpljenje gospa predsedujoča zadnjima dvema kolegoma bi rad dejal tole. dva cela šest milijona ljudi je takih ki so zaprosili za no status samo petim pa status ni bil odobren zaradi kriminalnih dejavnosti. Gospod Van Orden. To je bilo postopkovno vprašanje. Da, dovolila vam bom. 30 sekund dobite besedo, če se želite odzvati, prosim. Hvala lepa. Da, odgovoril bom. Kajti to smo že slišali. Večina ki je zaprosila, je dobila strezni status. 47 odstotkov od tistih, ki so zaprosili, je bil odrečen strezni status in morajo še enkrat zaprositi. Če zaprosite za nekaj, pa se vam to zavrne, je potem to zavrnjeno. Zelo veliko ljudem je bil status zavrnjen. Pojdite v London in to povejte gospodu Johnsonu. Ne, ne, Gospod Van Orden, ne, bila sem zelo velikodušna, sedaj pa ne. Gospod Teč, minuta. El Brexit, la verdad es que un poquito más de, un poquito más de tolerancia. Hvala lepa. Mislim, da moramo biti nekoliko bolj strpni. In če bi bili že prej bolj strpni, bi morda lahko obdržali Britance v EU z 31. januarjem se bo z brexitom spoštovalo mnenje Britancev. EU mora biti nekoliko bolj samokritična, saj tako so mislili, da se bo zgodilo, pa se je zgodilo ravno obratno. Ostro se napada tiste, ki odhajajo. Obžalujemo brexit. Britanci so pogumni in ljubijo svobodo. Britance potrebujemo v EU, da se uprejo ideološki hegemoniji in federalističnim sanjam. 250 tisoč Britanci živijo v Španiji, v Britaniji pa 118 tisoč Špancev, za vse je potrebno poskrbeti. Veliko je torej razlogov, da je za jemnost prednostna naloga. Odnosi z Londonom pa se zdijo veliko lažji kot odnosi z Brusljem. Menar. Gospod Rego, minuta. Jaz, predsednik. Gospa. Sam. Hvala lepa. Predsedujoča, 31. januarja bo Združeno kraljestvo izstopilo iz EU. Seveda spoštujemo demokratično odločitev Britancev v Španiji, pa mislimo, da obstajajo še nerešene vprašanja vprašanje Gibraltarja, to je edinstveno vprašanje. Govorimo o več kot 13 tisočih delovcev, ki vsak dan prečkajo mejo, gredo na delo. Gibraltar je sedaj eno najbolj revnih področji. V Evropi to je strukturna težava in posposobnost naša že 27 odstotkov, med najmlajšimi pa celo 70 odstotkov. Tako da v resoluciji sploh ni govora o tem. Tudi ni jamstev, da ne bodo delavci izgubili pravice pokojninske in tako dalje. Sedaj si zahtevamo, trd, zahtevamo trdne zaveze za naše delavce, da jih ne bomo pustili v nemar. Thank you, madam. Hvala lepa, gospa Videkom, minuta. Hvala lepa naj se osredotočim na 18. odstavek tega dokumenta. Tu je zapisano, da parlament obžaluje, da se bo končal prosti pretok. Moram zelo jasno povedati, da je konec prostega pretoka pomemben faktor pri odločitvi Britancev za izstop iz EU. To je bilo največje, eno največjih gonic. Pa vseeno, v tem parlamentu se zdi, da obstaja politična kratkovidnost. Tega, Britaniji želite povedati, da ne bi smeli procesa za prošnje, da bi naj bilo vse samo deklarativno. Ne smemo si drzniti prositi za dokaze, da potrdite to, kar ste napisali v prošnji. Britanci pričakujejo od britanske vlade, da se konča prost pretok in da se to stori na način, ki bo učinkovit, ne pa samo nominalen. Prej, ko bo ta parlament to dojel, prej bomo vzpostavili pravi dialog. Madam Widdecombe, there is a blue... Gospa Widdecombe, Vprašanje gospe Intfeld. Sprejme to vprašanje? Da, hvala. 30 sekund. You, uh, hvala lepa, predsedoča, gospa Videkomp. Pravite, Britanci si želijo to in ono, ampak ali ni res, da samo 43 odstotkov ljudi je glasovalo za vašo politično agendo in samo zaradi vašega političnega sistema je gospod Johnson dobil večino v parlamentu. Večina britancev torej ni glasovala za stranko Brexit. Mar ni to res? 17,4 milijona ljudi v največji demokratični odrežbi je glasovalo za odhod. Na evropskih volitvah smo postali največja stranka tem parlamentu. Zakaj? Zakaj je Boris Johnson dobil tako veliko večino na zadnjih volitvah? Zato, ker je bila ključna obljuba, da bodo opravili z Brexitom. Gospod Rangel, minuta in pol za vas. Tiho, prosim. Lahko prosim britanske kolege na desni za tišino gospod renže ao conselho e também à comissão hvala lepa svetu in komisiji še pa posebno pa gospodu barnijeju bi rad dejal tole portugalska država ki jo predstavljam tukaj je država ki ima najdaljše odnose z britanijo to je iz leta 1386, pogodba iz tega leta in še vedno je v veljavi. Veliko držav obžaluje odhod Združenega kraljestva, ampak mi pa še prav posebno. Želimo si, da bi povezava ostala tako močna, kot je dosedaj med Združenim kraljestvom in EU. Razmere glede državljanov, državljanske pravice so danes zelo pomembne. Veliko je potrebno še postoriti. Naj si dovolim kritizirati britansko vlado. Včasih imamo vtis, da se Evropska unija, da Evropsko unijo bolj skrbijo razmere v Združenem kraljestvu kot pri nas. Torej, sedaj pozivam gospoda Johnsona, prosim, hitro uredite vse zato, da bodo državljani na drugi strani Rokavskega priliva lahko živeli na ustrezen način. Hvala, gospod Moraes, za minuto in pol. Hvala, gospa predsednica kot Mišel Brne zelo dobro ve, tako Evropska unija in Združeno kraljestvo zelo težko in trdo delata na tej schemi um, dogovora. To je moralna odgovornost. Tu pa smo, ker ta resolucija izraža več skrbi in ljudje so zaskrbljeni. Zato je predsednica komisije, ko je prosila za vprašanje, slišala zaskrbljenost ljudi glede državljanskih prvic. Zakaj? Da vam bom en skled. Predsednik vlade je pravkar. Um, sklenil, da bo revidiral zakon o um, izstopu. In tukaj se veliko ljudi sklicuje na generacijo Vindraš, na ladjo Vindraš, torej skratka delegirati želi te uh, pristojnosti drugim organom. Uh, glede na zgodovino našega sistema priseljevanja, glede na krivice, glede na deljeno moralno in pravno odgovornost, je to tista smer, v katero se gibamo. Torej, gre za resnično zaskrbljenost evropskih državljanov in tukaj svetu pravom imamo resno zaskrbljenost britanskih državljanov v preostali Evropski uniji. Če tega ne boste pravilno storiti, bo to povzročilo veliko rano in povzročilo tudi eh, pravni sistem, ki bo predeljeval prihodne dogovore. In ko ljudje govorijo o fizičnih dokumentih ali o deklarativnem sistemu, ne govorijo o podrobnostih, govorijo o sistemu, ki lahko povzroči krivico, ki se bo nadaljevala lahko veliko let in do katere ne bo prišlo, ki ne bo vodila do neod, um, neodvisnega razreševanja problemov. Zato Mišel Barne in ostali pravijo, kako pomembne so državljanske pravice in zato ta resolucija opozarja na stvari, ki jih je treba tukaj imeti pred očmi očmi. Hvala lepa za minuto, gospod Duro. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Samo besedica, zato da povem, kakšen je razlog, zakaj je ta resolucija tako pomembna. Kot velika večina kolegov pred mano, imam vtis, da bi bilo potrebno zagotoviti, da bo vprašanje o državljanskih pravicah zelo pomembno v pogajanjih. Gospod Barnje, vem, da ste upravili že zelo veliko dobrega dela in vedite, parlament vas bo podpiral soglasno, zato da bomo spominjali, da ne bo možnega sporozuma, če ne bomo v to vključili tudi državljanske pravice. Pripričan sem, da to potrebujemo, potrebna je ta resolucija in to je potrebno zagotoviti, kar se tiče skrajne desnice Britancev, po vseh lažeh, ki ste jih izrekali, da ste prišli do Brexita, sedaj boste želeli trgovinski sporazum, pa ne boste spoštovali državljanskih pravic. To je sramota. In povedal bom, sporazuma ne bo, če ne boste spoštovali pravic ljudi. To je pravilo, ki pri katerem bo ta parlament ustrajal. Um, Kolegice in kolegi, 16 uh, vas je prosilo za besedo v postopku, pritegnite pozornost, ampak zdaj zapiram ta seznam, sedaj pa dajem besedo gospe Rentke za minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. To bo verjetno najtežji govor, ki ga bom kdaj imela kot poslanka, namreč. Uh, Želela sem se boriti za več pravic kot poslanka, za um, milijone evropskih državljanov in sedaj bodo milijone evropskih državljanov izgubili pravic in nikakor ne morem tega predstaviti v pozitivni luči. Seveda se bližamo datumu Brexita in želela bi skleniti z dvema pozitivnima sporočila. Prvo je, da bodo vsi evropski državljani Evrops Združenem kraljestvu morali vedeti, da obstaja stotine in več parlamentov, ki želi delati v smeri, da bo to ostal tudi vaš parlament. Delali bomo neumorno, da bi ostal to vaš parlament. In drugo sporočilo, in to je naslov, naslovljeno na vse ljudi v Združenem kraljestvu, ki so sedaj strti. Če tudi je ta poteza edinstvena v Združenem kraljestvu, pa ta odločitev ni bila dana v roke ljudi. Ampak vse te demonstracije, vsi vaši tviti ne bodo za manj. Zgradili ste nekaj prelepega v zadnjih letih in to je najlepše proevropsko gibanje državljanov, ki smo jih kdaj videli in na tem bomo gradili. In zaupate mi, enkrat bom znova videla, ko bodo britanski poslanci ponovno izvoljeni v ta parlament. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. Sedaj pa za minuto gospod Fidanza. Hvala lepa, gospa predsednica. Številni mainstream politiki in komentatorji pravijo, da so Britanci izrazili svojo voljo, pa bo, naj bo nam bo všeč ali ne, to je demokracija. Sedaj pa vsi pozivamo k temu, da bi se zgradila konstruktivno sodelovanje med EU in Združenim kraljestvom, da bi se zagotovile vzajemne pravice državljanov in to je vsekakor eno od najobčutljivejših vprašanj. Združeno kraljestvo pa mora tudi prepoznati, da želimo izboljšati upravne postopke, s katerimi bi poskrbeli, da bodo ti državljani imeli pravico, da zaprosijo za status stalnega prebivalca prebivalca. Več kot 7000 uh, eh, Britancev živi v, Italijanov živi v Britancem. Neštevilni mladi so se šele nedavno podali tja, torej ne gre vedno za stalno prebivališče, ampak dati moramo tudi upanje, da bo se da lahko kadarkoli vrnili v Italijo in tam zgradili svoje življenje. Tudi to je njihova temeljna pravica. Hvala, sedaj pa minuta in pol za gospoda Lenarsa. Hvala lepa. Več kot 3 milijone evropskih državljanov v Združenem kraljestvu. Uh, eh, gosp pod Bronz, Johnson in Michael Gove pravite, da se zanje ne bo nič spremenilo, da bodo, bodo deležni enake ravni pravic kot pred Brexitom. Naš kolega Henan, ki ga danes ni, je rekel, da je neodgovorno um, bilo hra, uh, strašiti uh, Evropska državljana iz Združenih kraljestva in tudi gospod Fereš je rekel, da bodo lahko uživali enake pravice kot britanski državljani, kajti sicer naj bi bila Evropska unija banana republika. Ampak gledajte, kje smo. Sam samodejne uh, f, uh, pravice in uh, favorizirano eh, obravnava sta se pravzaprav pretvorila v sovražno eh, ozračje. Britanska vlada se ni nič naučila od škandala Vindraš in sedaj moramo, eh, vidimo, da številni ranljivi državljani tvegajo, da bodo izgubili svoje pravice. Zato imajo evropske državljani v Združenem kraljestvu veliko negotovosti. Čeprav je gospod Van Orden prej povedal svoje, so kot posledica tega številni državljani že izgubili svoje pravice. In seveda, če želi Združeno kraljico postati banana republika, je to njena izbira po brexitu, ampak tisti državljani v Združenem kraljestvu so naša odgovornost in moramo se postaviti za nje in poskrbeti, da ne bodo največje žrtve tega brexita. To je bila vedno drža Evropskega parlamenta, odkar je bil referendum in sedaj je čas, da zelo kristalno povemo, kako resno menimo s tem. Hvala lepa. Hvala lepa. Minuta, gospa Jungerius. Hvala lepa, gospa predsednica. 31. januar se zelo hitro bliža, takrat nas bodo Britanci zaposlili in januarja 2021 mora potem biti ločitev zaključena. Upamo, da bomo takrat že imeli dogovor o prihodnih odnosih, ampak to, kar mene skrbi pri tem, so ljudje, delavci, ki plačujejo veliko ceno za to ločitev, za ta razhod. Tako razhod, kot tudi naše prihodnje odnosi, morajo biti socialni, socialni standardi morajo biti ohranjeni. Ne želimo si eh, Singapurja na temzi pred našimi vrati. Združno kraljestvo pa mora tudi sprejeti socialne uh, obveznosti in jim dodeljevati uh, pokojnine, ki so jih prislužili evropske državljani. Naši prihodni odnosi ne smejo iti na račun delovskih uh, razmer tako britanskih kot evropskih državljanov. Brexit ni izgovor za pravno državo, vendar pa se tukaj še vedno nadajam, da se bo vse izteklo tako, kot se mora. Hvala lepa. Gospod Kelleher za minuto. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Ne povem, da govorim v kontekstu otoka Irske in irskih državljanov, ki živijo na otoku Irske, pa tudi britanske državljanov, ki živijo na Irskem. In v tem kontekstu moramo sprejeti dejstvo, da se ne moramo tukaj pogajati o državljanskih pravicah ali o njih sklepati kompromise. Ne moramo sklepati, lahko se tukaj pogajamo o trgovini in kmetijstvu, ampak esenca Evropske unije in Irske republike so državljanske pravice in uh, potreba poskrbeti, da bodo še naprej spoštovane. Imamo skupno območje uh, potovanja v Združenem kraljestvu Severne Irske in Irske. Ampak gospod Barni, treba je poskrbeti za to, da ko bo uh, Združeno kraljestvo postala tretja država, da bodo državljanske pravice ohranjene in se spoštovane. Imamo tukaj vzajemno priznavanje usposobljenosti in to ima lahko veliko posledic za Irsko, ko ljudje ne bodo mogli delati v eni pristojnosti jurisdikcije pravici. Zato moramo poskrbeti, da bodo državljanske pravice eh, sestavni del tega sporazuma o izstopu in prihodnega odnosa. Tukaj ne smemo spremati do eh, kompromisov glede pravic državljanov. Hvala lepa. Gospod Ainsley za minuto. Kot svetovalec v Južnem Londonu sem na lastne oči videl, kako eh, je britanska vlada ravnala z generacijo Vindraš, ki so prišeli k nam zato, da bi Britanija ostala velika. Videl sem, kako jim je bilo eh, zani, eh, od, zanikano državljanstvo. In ti, ki so delali v Združenem kraljestvu 100 leta, veliko let sedaj nimajo pravic za zdravstva in izobraževanja. Namesto, da bi poskrbeli za nje, je ta britanska vlada poskrbela za to, da pravzaprav izpostavi tri milijone tistih eh, evropskih državljanov enako krutemu sistemu. Veliko ljudi živi to vrstnih v mojem volilnem okrožju in ne bom stal in sedel križem rok, medtem ko se njihove krvice tukaj eh, krnijo ne moremo zaupati britanski vladi, da bo ohranila te pravice. Zato pozivam vse tiste poslance, ki bodo še ostali v parlamentu naslednja štiri leta. Prosim, nikar se ne nehajte boriti za pravice evropskih državljanov v Združenem kraljestvu in britanskih državljanov v vaših državah. Pomagajte nam, da bomo eh, spremljali in nadzorovali našo um, vlado, ki deluje nespametno. Gospod Liberacki za minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. če se navežem na predsednika vlade Plenkoviča, rekel je, da ostanimo enotni. Pozval nas je k temu, potem pa smo slišali tudi iz ust sveta, komisije in političnih skupin eh, in vse te besede so kazale, da smo enotni. Naša glavna skrb tukaj so ljudje, evropske državljani, ki živijo v Združenem kraljestvu, kot tudi britanske državljani, ki živijo v Evropske uniji. To vključuje tudi milijon polskih eh, državljanov, Ja, to je predsednica von der Leyen tudi že omenila. Imamo tudi 440 evropskih državljanov, ki ostajajo znotraj meja Evropske unije in mislim, da ne smemo pozabiti na 440 milijonov evropskih državljanov. In prav tako bi želel spomniti na 38 milijonov polskih državljanov. Torej pri tem razhodu med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo smo močnejša plat, izkoristimo to moč. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Intfeld, za minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica vprašanje je seveda, ali bodo dogovori ustrezni. Drugo vprašanje pa je, kako se bodo dogovori izvajali in ali lahko zaupamo Johnsonovi vladi, da bo to postorila, kot je treba. Znaki doslej pravzaprav nas nadodajajo z velikim zaupanjem. In ko slišim tudi, eh, kaj govori breksitski kotiček v tem poslancu, eh, v tem parlamentu, me zelo skrbi, kaj ti besede niso besede dobrodošlice. In sprašujem se, kdo ima prednost od tega, če bomo pet milijo, peti milijonom ljudi odzeli pravice? Kakšen je namen tega, da bi pet milijonov ljudi ostalo v vicah? Zakaj je treba njih kaznovati? Kaj so storili narobe? In stvar je taka, da ni nekega namena, nekega razloga, nišče nima prednosti od tega. Gre za neko neumno maščevalno kampanjo zoper ljudi, ki niso storili nič narobe in ki sploh niso smeli odati glasu. Uh, Nobena demokracija ne bi smela ravnati s svojimi državljani na ta način. Nobena vlada nima pravice, da zgolj o, o, odzame državljanske pravice ali pa rekro, retroaktivno um, spreme določene zahteve. Državljanske pravice so pravice, ne pa nek privilegij, ki ga je mogoče samo zbrisati z uh, enim zamahom. Tako da stali bomo ob strani vsem tem evropskim državljanom, tem petim milijonom. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa. Uh, gospod Rowland prosi, gospa Rowland prosi za, gospod Rowland prosi za vprašanje. Ne, prostite, gospod Rowland, prošnja vam je bila zavrnjena. Gospa Vidikom maha svojim modrim kartončkom, ampak vi ste že dobili besedo, tako da sedaj prehajamo k naslednjemu na uh, seznamu uh, govornikov, kar je gospa Downing za minuto da postavimo to razpravo v kontekst. Zadnje eh, rezultati v, kažejo, na, da bi več kot polovica eh, britanskih državljanov osta, želela ostati v Evropski uniji. 52 odstotkov zoper 48. Enak, eh, pravzaprav enako razmerje, kot je bilo pri referendumu pred tremi leti, vendar je zdaj obrnjeno. Imamo več kot 3 milijone evropskih državljanov v Združenem kraljestvu, na tisoče evropejcev, ki so uh, si postavili dom v mojem volivnem okraju, ceni jih njihovi delodajalci, sosedi in prijatelji in vsekakor moramo poskrbeti, da bodo državljanske pravice ustrezno zaščitene, da bodo ljudje, uh, da bo z ljudmi ravnano zakonito in ustrezno. Sedaj uh, se postavljajo vprašanja za državljane, ki zahtevajo status stalnega prebivalca. Poročila odvetnikov kažejo, da če tudi vlada pravi, da naj bi ta postopek trajal dan do enega do štiri dni, nekateri ljudje čakajo več mesecev in s tem nimajo osnovnih dokumentov in pravzaprav nimajo možnosti se zaposliti ali najeti stanovanja. To ni eh, sistem, ki izkazuje prijaznost ali uvidevnost. Pozivamo vse v Evropskem parlamentu, naj poskrbijo, da bo Evropska vlada spoštovala svoje zaveze, da bo spoštovala in zaščitila pravice evropskih državljanov, kajti na ta način se bo lahko spostavil vzajemni odnos in vzajemna ureditev za britanske državljane v Evropski uniji. Gospod Corbett, za minuto in pol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 prav je da parlament danes o tem razpravlja preden bo potekalo glasovanje o sporazumu o izstopu čez dva tedna prav je da to počnemo kajti že od vsega začetka tega procesa je konservativna vlada stvari zapletala za državljane iz drugih evropskih držav najprej jih je izkoriščala za pogajanja sedaj pa jim ne želi zagotoviti sistema ki bi jim nudil vsa jamstva naj dam samo en primer zavrnitev, da se da fizične dokumente, podeli fizične dokumente, to uh, ima edini namen, da bi državljani težko uh, izkazovali svoj status delodajalcem ali pa najemnikom. Namen tega je, da se jim otežuje življenje. Sedaj pa ima Boris Johnson če dalje večjo večino in eh, nikar se ne, spo, uh, nikar ne pozabimo. 43 odstotkov uh, v sedežev ima, kljub temu, da je bila volilna rezult, volilni rezultat drugačen in zato bo otrdil svoje stališče glede Brexita. Videli smo že, kako ni želel podaljšati pogajalskega obdobja za obdobje daljše od enega leta. Uh, Britanska vlada si želi čim krajše prehodno obdobje, tako da bi bilo res nemogoče razrešiti vsa ta vprašanja, ki so povezana z Brexitom. Namesto tega britanska vlada mora prisluhniti temu parlamentu in ne sme pozabiti, da mora tudi Evropski parlament odobriti eh, sporazum o izstopu. Predvsem, predvsem pa mora izkoristiti prehodno obdobje, zato da bi znova razmislila o, eh, prostem pretoku, tako da bi naslednja generacija lahko uživala tiste pravice, ki jih je lahko uživala tudi naša generacija. Hvala lepa. Gospod Corbett, eh, gospod Roland eh, zastavlja vprašanje modrega kartona. No, merci, kar predpostavlja, kakšen bo odgovor. V redu, gremo naprej. Gospa Nečinga je naslednja na vrsti. Hvala. Združeno kraljestvo se je pridružilo Evropski skupnosti, prije sem se um, rodila. 47 eh, let smo Britanci vedeli, kakšne so pravice. Uh, prijateljica se je um, pred 400 leti preselila v Evropsko unijo in mislila, da ji nikoli ne bo treba izbirati med EU ali pa svojo državo. Sedaj so se stvari precej spremenile, to je zelo drugače kot pa um, v preteklosti, ko so šli drugi v druge dele sveta. Potem druga prijateljica. Um, je dolga leta kot kaplanka podpira najbolj nadljive v svoji skupnosti. Um, sedaj pa v teh eh, starih letih vidi, kako zelo bo vplival um, na njo tudi Brexit. Uh, veliko je še takšnih, um, ki se sploh ne morejo uh, prilagoditi zaradi demence ali pa zaradi drugih uh, problemov. Tako še teže dokažejo svoje pravice in nimajo dostopa do zdravstvene oskrbe in pa socialne oskrbe. Uh, Trenuten proces eh, prijav ni enostaven, sploh za tiste, ki niso eh, privajeni na izpolnjevanje elektronskih obrazcev. Sedaj vidimo, da številni ne zaupajo konzervativcem tudi zaradi tega postopka. Milijoni so se prijavili za urejeni status, pa ga niso dobili, še vedno so nekje na sredi, nimajo niti uh, da, niti ne. In mislim, da se pripravlja še kakšen škandal in najbolj na udaru bodo ravno najbolj ranljivi ter pa bolni. Hvala lepa, gospod Čovns, minuta. Hvala, kolegi pri tej razpravi vidimo, da se brexit ne bo končal konec eh, januarja. To je zelo kompleksna stvar, ni enostavno, kot verjame gospod eh, Johnson. Vse skozi bo to um, prinašalo dodatne stroške in eh, to bo neprebavna zadeva še leta in leta. Državljanske pravice pa niso šala, kot smo slišali v današnji razpravi, so tukaj velike težave zaradi evropske scheme za ureditev statusa. Uh, um, ni prave podpore za najbolj ranljive, potem nekaterim grozijo z eh, izgonom, prav tako ne bo, morda ne bo pravega organa za neodvisno spremljanje. Vse to moramo odpraviti. Res škoda. Evropski poslanci bodo bolj vplivali na ta odnos kot pa britanski poslanci, kajti Johnson je onemogočil britanskemu parlamentu, da spremlja to dogajanje ali ima kakršna koli poblastila. Naš eh, politični sistem je zlomljen. V naslednjih enajstih mesecih je pred nami ogromno izzivov. Marsikaj se moramo dogovoriti, um, morda ne bo nobenega dogovora. S kolegi se bom potrudila za to, da popravimo našo demokracijo in pa da spremljamo to, kar počne vlada v Združenem kraljestvu. Podprite nas in skupaj moramo podpreti naše evropske vrednote, standarde in pa državljanske pravice. Hvala. You, Jones, uh... Hvala, gospod Roland. Še tretjič poskusa, poskuša. Boste sprejeli, gospod Roland? Ne vem, zakaj bi um, dajala še dodaten čas. Um, takšnemu otročemu vedenju, kot um, ga predstavlja gospod Roland. Gospod Roland, še ne ste dobili, uh, gospod Garikano, prosim, naslednji minuta. Hvala, gospod Barnje. Tudi um, sam se zakvarjal z urejenim statusom in pa z fizičnimi dokazili. Uh, španskimi um, državljani sem se večkrat sestavil in povedali um, so mi, uh, kakšen je sistem in zakaj prinaša veliko negotovosti. V čem je problem? Dobijo nekakšen dokument po e-pošti, um, te ga lahko potiskajo v, e v PDF obliki in tam piše, bili ste, torej, um, um imeli ste dodeljeni ta zakonsko rejeni status, ampak ne dobijo pa nobenega fizičnega dokumenta ali pa kartice, ko odidejo naprimer um, na delovno mesto ali pa ko bodo odšli v Združeno kraljestvo in zato obstaja enostavna rešitev. Kartica. Um, s fotografijo. To lahko dobiš uh, tudi v Združenih državah, naprimer. Skratka, to je res krut, nepotrebno krut sistem in mislim, da um, moramo nujno poskrbeti za to, da, kot piše v naši resoluciji, točke 10, um, fizični dokumenti morajo obstajati in um, postopek za to mora biti čim bolj enostaven. Hvala. Hvala lepa, gospa Riči, minuta the big issue Hvala. Glavno vprašanje danes eh, pri dveh točkah. Torej, ehm, državljani EU v Združenem kraljestvu in pa britanski državljani v EU. Ehm, to sta dva problema, ampak stvar je ena in ista. Diktatorialni nacionalistični populizem je vse to povzročil. No, mislim, da se tukaj naše človeka pravice sesuvajo, gorijo. Mi um, v Združenem kraljestvu se bomo bojevali za tiste, katerim status je trenutno ogrožen. Moja elektronska pošta, elektronski predal je poln um, ljudi, ki so zaskrbljeni zaradi državljanskih pravic. Vi lahko vse nas zaščitite. Prosim, da ne zahtevate, um, daj dam bodite čim bolj radodarni. Kot je rekel Sokrates, nisem um, samo državljan um, Škotske ali pa Združenega kraljestva, če parafraziram, ampak tudi državljan Evropske unije in ne želim izgubiti nobene od teh identitet. Hvala lepa, gospa Riči. Gospod Roland um, želi zastaviti vprašanje, boste sprejeli? Kot je povedala gospa Čams, ponavljam njen odgovor. Gospod Roland, se res opravičujem, ampak eh, ponovno ste bili zavrnjeni. Sedaj pa gospa Venvize, minuta. Hvala. Sem ena od treh milijonov državljanov, ki nismo mogli eh, glasovati na referendum leta 2016. Eh, sedaj sicer imam pot, potni list, ampak se morala plačati 1500 funtov, številni se tega ne morejo privoščiti. Ta davek na glasovanje je korak britanske vlade, ki ne želi demokracije. Večkrat sem pozvala našo vlado, da zmanjša to pristojbino, ampak eh, strošek je samo ena ovira, potem, da izgubiš um, status, je še ena ovira. Državljani moramo še vedno imeti enake pravice kot prej, pa če eh, je nekdo postal Britanec v prihodnem obdobju ali pa poznaje. Ključno je, da državljani vemo, da ne bomo izgubili pravic kot državljani Evropske unije še nekaj pozivam Evropsko unijo, da vzpostavi poseben pridruženi status državljanstva za britanske državljane, ki želijo ostati blizu našim evropskim sosedom. Tudi sama sem med njimi in še vedno želimo uživati svoboščine po pogodbi Evropske unije. To je dobro za Združeno kraljestvo, za britanske državljane, kot tudi za Evropsko unijo, kajti um, več bo naložb in več bo tudi kontinuitete prijateljskih odnosov in vse te prijateljske odnose gotovo zelo potrebujemo. Hvala lepa, gospod Roland. Gospod Roland ima vprašanje, ali boste sprejeli vprašanje? Ne, še enkrat ne. Gotovo nič osebnega, ampak uh, uh dame je rekla ne. Gospod Keli, prosim minute. Prosta razprava. Eh, če nam je všeč eh, britanski demokratični sistem ali ne, eh, takšen pač je. In Johnson je dobil veliko večino pod tem britanskim sistemom. In Brexit bo torej izveden, ampak Irska to zelo, zelo obžaluje kot številni drugi sedaj um, imamo zelo tesne gospodarske in pa druge vezi. Zato bi se rad zahvalil vsem poslancem, tudi britanskim poslancem, za eh, prijateljske odnose v Evropskem parlamentu dolga leta. No, um, realnost moramo sprejeti takšno, kot je, zato moramo sedaj iti naprej v naslednjo fazo. In to mora biti to, da bomo sprejeli prostotrgovinski sporazum, kar pomeni, potrebujemo dobro voljo na vseh stranih in kot pravi kolega Ferhoftat državljanske pravice moramo ustrezno rešiti. Um, če ne, Evropski parlament težko spreme um, FTA, prostotrgovinski sporazum. Zato moramo biti zreli, se vse si zamislil, moramo pozabiti na hrup okoli nas in moramo poskrbeti za to, da bo FTA dejansko sprejet in da bomo vsi lahko na koncu zadovoljni. Hvala lepa. Uh, um, uh, hvala lepa, Sean. Uh, Gospod Ward. Hvala um, skupaj z milijoni evropskih in britanskih državljani, um, bomo sedaj izgubili pravice zaradi negativnega, slabega demokratičnega procesa, polno je bilo tujega vmešavanja, nepravilnosti, nezakonitosti in tako dalje. Prav tako so se pojavili diktatorski ukrepi, ne pa demokratični ukrepi. In sedaj so nekateri zelo na udaru zaradi brexita in ima nobene besede pri svoji prihodnosti. Tukaj govorim predvsem o mladih. Njihova življenja bodo imela predvsem manj možnosti. Poleg tega so tukaj tudi otroci begunci, konzervativci o tem sploh ne želijo govoriti. Potem je tukaj še milijone evropskih državljanov, ki. Um, živijo in pa delajo v Združenem kraljestvu, plačujejo davke, prav tako in britanske državljane, eh, tudi starejše državljane, ki so v Evropi, pa ne bodo več imeli zdravstvene in pa druge oskrbe, socialne oskrbe, naprimer. Ne moremo pripravljati zakonodaje za vso to kompleksno življenje in pa družinska življenja in pa družinsko sode. Bomo videli, kaj se bo se zdaj zgodilo. Veliko bo tragičnih zgodb. Pa še nekaj glede prostega gibanja. Zdi se, da bo eh, ne vem, kos mesa imel več možnosti kot pa človek, ko bo šel čez britansko-evropsko mejo. Res uh, sramota uh, tisti, ki se za Brexit. Sedaj smo kar meso, ne pa več ljudje. Gospa Ward, gospod Ronald ima vprašanje za vas. Ali ga spremete? Ne vem, ni nobenega smisla v tem, da dajem tem um, ljudem kakršnekoli pravico, da govorijo tukaj če pa ne pridejo v odbor in ne počnejo svojega dela. Uh, naj pridejo najprej v odbor, pa bomo potem naprej govorili. Uh, naj si najprej zaslužijo svoj denar, ne pa da pridejo sem in širijo sovraštvo in pa razkol. Gospod Roland, bili ste zavrnjeni, še enkrat pravi gospa predsednica, gospa Kipsen je na vrsti. Ne sedaj. Hvala glede državljanskih pravic. Naj povem, da državljani sedaj izgubljamo pomembne pravice in desetletja smo se zanašali na to. Danes so bile obljube, ljudje so mm, šli živeti nekam drugam, spremenili so svoje življenje, se, so se poročili, uh, dobili so otroke, načrtovali za prihodnost. Sedaj pa smo zaradi zlomljenega političnega sistema in pa zaradi negativnih politikov doživeli vse te pre lomljene obljube. Sedaj se ljudje počutijo kot tujci v svojih lastnih okolicah. Več let um, so delovali na določen način um, in sedaj nimajo naprimer uh, dokumentov, nišče jim tega sploh ni rekel, nišče ne podpira njihovih pravic. Vse to je zelo zelo narobe. robe. In ta parlament mora poslati jasno sporočilo eh, Združenemu kraljestvu, komisiji in pa svetu. Namreč potrebuje sporočilo, da Evropski parlament podpira in um, zagovarja vse, vse evropske državljane. Hvala lepa, uh, gospod Brzezinski. Minuta. Hvala lepa, gospa predsednica, dragi gospod Barnier. ko se pogovarjate z britansko vlado, upam, da ne sledite vsem tem čustvom z leve ali pa desne um, strani dvorane. Glejte, tukaj je ogromno čustva v tej dvorani in če bi vedno poštevali vsa ta čustva, potem, kot pravi gospod Liberacki, um, Kaj bi bilo potem z milijoni Poljakov, ki so v Združenem kraljestvu um, in so zgradili gospodarstvo um, v Združenem kraljestvu? Večkrat sem kot predstavnik Polske govoril z britanski politiki in z veseljem sem slišal, kaj so povedali Poljaki v Združenem kraljestvu. Imeli so vse pravice, bili so kuhari, eh, policisti, eh, delavci v Združenem kraljestvu in so mi rekli: Glejte, eh, mi želimo priti nazaj na Polsko, ampak gledajte, tukaj ne gre samo za milijon Poljakov, gre tudi za milijone drugih evropskih državljanov, ki bodo ostali v Združenem kraljestvu. Zato moramo slediti razumu, moramo delati preudarno, moramo pozabiti na ta prehuda čustva. Potem gospod uh, eh, Verhofer. Uh, princ Herim pa Megan sta izbrala Kanado um, in ne Evropsko unijo, žal mi je. Hvala lepa. Sedaj vidimo, kaj se je zgodilo. In treba zagotoviti državljanske pravice vseh eh, tistih eh, evropskih državljanov, ki so delali v Združenem kraljestvu in pa obratno. Um, nekateri živijo torej v Združenem kraljestvu že dolgo časa ali manj časa ali pa so to namenjavali storiti. Pravni red eh, Evropske skupnosti tukaj ni zadosti. Spomnimo se na to, kar je povedal britanski premijer Cameron pred leti. Potrebujemo več varovalk za socialne pravice, pravice do bivanja, do izobraževanja, dostopa do zdravstvene in pa socialne oskrbe, potem izvozljivosti storitev in pokojnin, družinsko združevanje, univerze, poklicne pravice. Tukaj potrebujemo več eh, določb. Nadaljevati moramo to razpravo med Združenim kraljestvom in EU potrebujemo še dodatne razprave in v vsaki državi ter v Združenem kraljestvu bomo imeli še um, posebne razprave, zato da bi določili čim bolj pozitivne odnose za prihodnost. Um, hvala lepa. Sedaj pa Mišel Barnier, naš glavni pogajalec za brexit. Lepo prosim za odgovore. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa ministrica, spoštovani poslanci in poslanke tukaj v parlamentu in tudi na splošno sem se vedno